Dragi kolegi, pa začnimo z glasovanjem. Na dnevnem redu lahko najdete vsa poročila, o katerih bomo glasovali. Prvo glasovanje sledi poenostavljeno postopku in sicer poročilo gospoda Simpsona, sporazum ESA Mongolija, gre za uh, pomensko glasovanje, glasovanje se lahko začne. Se cierra votación. Glasovanje je končano. 479 oddanih, 456 za, 21 proti, 2 vzdržana sprejeto. Naslednja točka na dnevnem redu. Ponovno poročilo po porastavljenem postopku poročilo gospoda Simpsona o sporozumu med ES e in Kitajsko, pomorski provoz med ES e in Kitajsko. Ponovno pojmen so glasovanje. Glasovanje se lahko prične. Se cierra la votación. Glasovanje je končano. 588 oddanih, 588 za 19, 558 za 19 proti. Sprejeta. Dragi kolegi, še vedno v skladu s ponastavljenim postopkom poročila gospoda Bögeja uporaba sredstva Solidarnostnega sklada Evropske unije. Po imensu glasovanju, glasovanje se lahko prične. Se cierra la votación. Glasovanje je končano. 610 oddanih, 581 za, 23 proti, 6 držanih, sprejeto. Gospod Severin, beseda je vaša. Uh, yes, uh, vote... Ja, rad bi povedal, da moja naprava za glasovanje ne deluje. Boste takoj dobili tehnično pomoč.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 Glasovanje je končano. 616 oddanih, 578 za, 26 proti, 12 državnih. Sprejeto. Naslednje poročilo, še vedno poenostavljeni postopek, poročilo Jute Hauk, predlog spremembe proračuna številka 6 skozi 2009. Poemensko glasovanje. In tukaj potrebujemo kvalificirano večino. Glasovanje se lahko prične. Se cierra votación. Glasovanje je končano. 641 oddanih, 600 za, 8 proti, 33 vzdržanih. Sprejeto. Naslednje poročilo, poenostavljeni postopek, predlog sprejetja proračuna številka 7 skozi 2009, gospa Juta Hauk ponovno potrebujemo kvalificirano večino in poimensko glasovanje. Glasovanje se lahko prične. Se cierra votación. Glasovanje je končano. 605 za, 23 proti, 14 držanih. Sprejeto. še eno poročilo strani gospe Haupo po nastavljenem postopku, sicer predlog spremenja proračuna številka 8 skozi 2009. Ponovno potrebujemo kvalificirano večino in pojme za glasovanje. Lahko se prične. Se cierra votacion. Glasovanje je končano. 651 oddanih, 594 za, 27 proti 30 vzdržanih. Sprejeto. Kolegi, s tem smo zaključili glasovanje. Sedaj sledi obrazložitev glasovanja. No Nihče ni prosil za besedo. Če torej želi kdo karkoli povedati z tem, bo to poslal v pisni obliki. Sedaj sledi odmor do.